perché... Dopo li fai sedere. Sì. Per favore, colleghi, colleghi... Kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete. Tudi kolege novinarje in fotografe, lepo prosim, da se usedejo oziroma zapustijo dvorano. Danes nas čaka namreč zelo pomemben sestanek ne smemo zapravljati časa in ne bomo čakali tistih, ki niso prišli na sestanek točno. Sedaj pa pozdravljam podpredsednico komisije in visoko predstavnico Unije, gospo Ashton. Gospa je prišla na naš sestanek na tanko ob 15. uri. Gospa Ashton danes ni prvič v odboru. Z današnjo prisotnostjo pa samo potrjuje dejstvo, da so teme, s katerimi se mi ukvarjamo, zelo pomembne, sploh vprašanje Evropske službe za zonanje delovanje. Pripravljamo namreč poročilo in eh, kot je že bilo večkrat povedano, smo pripravili to zaslišanje gospe Ashton. Prav tako bomo gospo Ashton večkrat povabili na naša srečanja, zato da nam bo povedala, kako si je zamislila Evropsko službo za zonanje delovanje, kaj namerava storiti. Danes se bomo pogovarjali o predlogu gospe Ashton. Pogovorili se bomo o tem, ali ti predlogi upoštevajo tudi želje vseh izvoljenih poslancev in ali se spoštuje vse tisto, kar je zapisano v pogodbah glede porazdeljenosti pristojnosti. Danes so na tem sestanku prisotni ne samo člani odbora za zunanje zadeve, temveč tudi odbora za razvoj odbora za pravne zadeve, odbora za ustavne zadeve, odbora za proračun, odbora za nadzor proračuna, odbor za vprašanje ženski in odbor za mednarodno trgovino. Današnji čas je zelo omejen, zato vam že vnaprej povem, da če ne boste spoštovali dodaljenega časa za govor, vas bom prekinil, tako da vas res prosim, da svoje misli in pripombe izrazite v dodaljenem času. Ob koncu te obravnave pa bomo dali besedo za 20 do 25 minut minut tudi gospe Ashton, da nam pove nekaj več o tem, o čemer so se pogovarjali včeraj ministri za zonanje zadeve na svetu. Toliko za začetek, navodila ste prejeli in brez nadaljnega predajem besedo visoki predstavnici Unije in podpredsednici komisije, gospe Ashton, izvolite. Uh, chairman, uh... Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala. V veliko veselje in čast mi je, da sem ponovno tukaj z vami v odboru za zunanje zadeve. Vesela sem, da se lahko ob tej priliki pogovarjamo o zelo pomembni zadevi, namreč o vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje. Kot je rekel predsednik, bom ob koncu tega sestanka z veseljem vam eh, posredovala informacije o zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki se je končal včeraj. Najprej Evropska služba za zunanje delovanje. Včeraj sta sveta za zunanje zadeve in splošne zadeve eh, skupno razpravljala o tem, In eh, na plenarnem zasedanju v Štrasburgu bomo imeli eh, tudi razpravo o tej službi. Hvala vsem eh, za vso dosedanjo podporo, zlasti na zadnjem plenarnem zasedanju v Štrasburgu, ko ste nas z glasovanjem podprli. Evropska služba za zunanje delovanje je enkratna priložnost. To je priložnost generacij, da končno Eh, združimo vse, kar je potrebno, vse inštrumente za delovanje, gospodarske in politične inštrumente, eh, orodja za obvladovanje kriz in za razvoj in da na ta način vzpostavimo enotno eh, skupno zunanjo strategijo. Tukaj gre predvsem za to, da izkoristimo vse sinergije in da se izognemo nepotrebnim postopkom in proceduram in zlasti, da na terenu okrepimo naš skupni nastop in učinek. Osnovna logika za močno Evropsko službo za zunanje delovanje je, da se pač moramo soočiti s svetom, kjer so zapletenosti, kompleksnosti vse večje in kjer se um, ravnotežje moči premika. Vemo, da obstajajo države, ki komaj da delujejo, obstajajo krize, pandemije, energetska varnost, podnebne spremembe, priseljevanje in cela vrsta drugih perečih tem. Na začetku bi želela povdariti, da so vsa ta vprašanja seveda med seboj povezana, zato potrebujemo vseobsegajoče strategije, da bi se z njimi uspešno ukvarjali. Zato potrebujemo sistem, ki bo te strategije eh, pospeševal in ki bo eh, okrepil naše delovanje na terenu. Zato je tako kot eh, povezati različne politike pomembno, treba pa je seveda izkoristiti vse naše vzvodje, eh, vpliv, kjer jih imamo. Če bomo eh, službo razdelili v neke vrste silose, torej sektorje, kot smo jih včasih poznali, ki ne delujejo med seboj, potem ne bomo imeli dobre službe. Moramo se držati logike Lizbonske pogodbe in zgraditi učinkovito in močnejšo zunanjo politiko Evropske unije. Ambicij ne smemo zniževati v primerjavi s preteklostjo. Izkoristiti moramo vse priložnosti in vsa orodja in sredstva v ta namen. Na podlagi razprav z vami v Evropskem parlamentu že vem, da mnogi na enak način gledate na uh, to predstavitev. Eh, vesela sem bila splošne razprave na zadnjem plenarnem zasedanju, ki je potrdila, kako vsi smo vsi angažirani in odločeni, da bomo vzpostavili to eh, službo, tako da bomo na svetovni sceni pokazali eh, svojo težo in prevzeli svoje odgovornosti. Hočemo službo, ki bo vse bolj široka, ki bo pokljuvala vse razsežnosti zunanih odnosov Evropske unije, pri tem pa se ne bo. Pa, zgodilo, da bomo nekatere stvari ponavljali in podvajali. Na konferenci predsednikov sem pred nedavnim tudi predstavila eh, to službo za zunanje delovanje. In čeprav je tam šlo za sestanek za zaprtimi vrati, moram reči, da smo se pogovarjali zelo odkrito in pošteno. Vem, da parlament ima svoje stališče v zvezi s to službo in seveda imate prav in pravico, da ste vključeni v vzpostavitev te službe. Pravico imate ne samo izraziti stališče o njej, temveč odigrati kritično vlogo, ko gre za sodelovanje in soodločanje pri uh, finančni uredbi in drugih instrumentih. Parlament bo vse bolj nadziral zunanje odnose Evropske unije, zlasti vse vedike zunanje in varnostne politike. O proračunski odgovornosti službe parlamentu ne more obstajati niti trohica doma. Zun, eh, služba za zunanje delovanje in njeni uradniki bodo izpostavljeni enaki finančni kontroli oziroma nadzira kot, nadzoru kot vsi, ki delajo v komisiji. Uradniki pa naj prihajajo iz inštitucij, iz eh, služb in ministerstev za zunanje zadeve držav članic seveda ne bodo imeli enakih pravic in zavez. Vloga Evropskega parlamenta bo torej, da ne samo ex ante z proračunskim postopkom, eh, temveč tudi ex post z nadzorom izvajanja proračuna opravi svojo vlogo. Upam, da bomo enkrat za vselej pustili v preteklosti Eh, argumente, čež da je ta eh, služba bolj skupnostna, kakor sama komisija. To nikakor ne drži. Kadarkoli se bo služba za zunanje delovanje ukvarjala z zadevami eh, o v zvezi s pogodbo o delovanju Evropske unije bomo vedno dali prednost skupnostim zadevam. Služba bo vedno spoštovala zadeve skupnosti. Pri tem bo sodelovala se službami komisije, kot da je služba za zunanje delovanje neke vrste generalna direkcija komisije. In na tem področju bomo seveda eh, upoštevali, vendar ne izvrševali nujno avtomatično odločitev kolegija komisarjev. Sedaj nimamo več džentlmenskega sporazuma, da bi omejevali nadzor in upogled eh, parlamenta v naše delovanje. Tudi naše delegacije v tujini bodo delovale za Evropski parlament. Vodje delegacije vam bodo na voljo, kadarkoli se bodo odprle nekatere razprave, ki se nanašajo na eh, države, v katerih delujejo tukaj v parlamentu. Vsaka delegacija bo imela tudi kontaktno točko oziroma človeka odgovornega za stike z Evropskim parlamentom. Vse delegacije bodo dobile tudi navodila, da naj Eh, služijo v podporo vsem delegacijam, ki bodo obiskovali iz Evropskega parlamenta države, v katerih delujejo. Tudi posebni eh, predstavniki Evropske unije in eh, najvišji uradniki v delegacijah iz držav, v katerih delujejo, bodo prišli k vam v parlament, ko bodo enkrat imenovani, preden pa bodo nastopili službo. In čez dve uri, če sem dobro informirana, se boste sestali s posebnim predstavnikom EU eh, in vodjo delegacije Evropske unije v Kabulu, gospodom Ušackasom. Srečali pa se boste tudi k malu s vodjem delegacije v Washingtonu. Evropski parlament od, bo odigral polno vlogo v, v zunanjem delovanju tudi na področju političnega nadzora, kot to določa pogodba. Sama se bom redno posvetovala z Evropskim parlamentom o glavnih vidikih in o temeljnih odločitvah eh, zunanj, eh, torej, pre, politike, zun, zunanjih zadev in varnostne politike. Zagotovila bom, da bomo stališče Evropskega parlamenta nenehno upoštevali. Vem, da je razvojna politika tema, za katero mnogi in to upravičeno v parlamentu menite, da je zelo pomembna. Nekaj predlogov sem že naredila v zvezi s službo in mislim, da moram razvoj ostati tam, kjer, kamor spada namreč v okvir Evropskega parlamenta in njegovega delovanja v, na področju razvoja. Predlagam en sam urad v naši službi za eh, razvojno delovanje. In mislim, da bi na ta način z horizontalnimi uradi za posamezne države, v katerih imamo razvojne programe, dosegli eh, boljšo sinergijo z delovanjem vseh služb eh, komisije. Prepričana sem tudi, da moramo programiranje tukaj postaviti na poseben način moramo postaviti programiranje v politični in gospodarski kontekst zato, da bo to programiranje tudi učinkovito. Zato bo služba za zunanje delovanje morala imeti pregled, uradi za razvoj pa bodo odgovorni za strateški program letno programiranje, identificiranje projektov in izvajanje pa bo ostalo v rokah služb komisije, naše delegacije pa bodo seveda pri tem sodelovanje. Vendar to ne pomeni, da bo prišlo do premika odgovornosti. Andris Pivalks in Štefan Füle mi bosta pomagala s svojimi nasveti, ko gre za sosedsko politiko. Služba za zunanje delovanje bo tukaj upoštevala njuna navodila, ko gre za eh, izvajanje strateškega programa. Upam pa, da bodo v zadnjih fazah priprave te politike prisluhnili tudi meni. Predlogi za programe bomo skupno predlagali. Jaz, o, o, oba komisarja za razvoj, torej vsi mi trije kolegijo komisarjev. Na ta način bomo skupno so odgovorni, osebno odgovorni tudi Evropskemu parlamentu. Proces eh, demokratičnega nadzora in presoje bo seveda samo dodal še legitimnost eh, naši politiki, ko bo o njej razpravljal parlament. Rekla sem že, kako pomembna je vloga parlamenta. Istočasno moram povdariti, da seveda ni edina zainteresirana stran oziroma deležnik parlament. Eh, služba za zunanje delovanje bo potrebovala tudi podporo komisijo in dogovor v svetu med vsemi državami članicami. Dogovor med različnimi protagonisti ali subjekti, pa nikakor ne bo vedno enostavno. Vse pa to da narediti, sem prepričana, če bomo pokazali dobro voljo in fleksibilnost. Predsedstvu bom predlagala, ko bo do vse inštitucije eh, razpravljale o mojem pravnem predlogu, da vzpostavimo ustrezno mrežo za pogajanja med štirimi zainteresiranimi parlamentom, svetom, komisijo in menoj in zagotovila bom, da bomo v teh razpravah eh, razpravljali o vseh pomembnih zadevah. Kolegice in kolegi, čim prej moramo končati ta postopek vzpostavitve, prepričana sem pa, da bomo eh, čim prej lahko tudi našli še rešitve za odprte vprašanja. To, eh, ta kolektivni duh pa bo seveda tukaj vse čas potreben med službami komisije, med državami članicami in med vami v Evropskim parlamentom. Gre pravzaprav za službo, ki se imenuje služba iz nekega razloga, kaj ti služila ne bo samo meni, temveč tudi eh, predsedniku komisije, Relexu, predsedniku sveta in seveda služila bo državam članicam in Evropskemu parlamentu. Zato se imenuje služba. Predsednik, pripričana sem, da boste imeli več konkretnih eh, vprašanj v zvezi z eh, zunanimi programi, z predlogom organigrama in eh, drugimi strukturami, ki sem jih sama predlagala. Z veseljem bom odgovarjala na vaše vprašanja in lahko vam zagotovim, da bom vaše predloge v prihodnosti upoštevala gospodu Farhofštatu in gospodu Broku se zlasti zahvaljujem za eh, veliko časa, ki sta ga posvetila meni in razpravi o celi vrsti konkretnih in podrobnih vprašanj. Hvala. Grazie, alto Hvala lepa, visoka predstavnica. Kot vidim, ste ne samo točno prišli na sestanek, temveč se tudi držali dodeljenega časa za uvodno predstavitev. Besedo bom dal najprej poročevalcem iz posameznih odborov. Prvi je gospod Brok. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Evropski parlament bi resnično želel izvajati ustavno pogodbo, Lizbonsko pogodbo in izkoristil vse možnosti, da bi tako imena One Voice Policy resnično postala resničnost v Evropski uniji. Težava je v tem, da imamo dva pravna vira, skupnostni vir in vir eh, v okviru delovanja sveta. In to združiti, to morate vi narediti, gospa Ashton, eh, in to ni enostavno, kajti ne med dvema inštitucijama, temveč med tremi boste morali koordinirati stvari, kar ne bo enostavno. Omenili ste več stvari, ki se nanašajo tudi na eh, proračun in recimo na razrešnico. Eh, morda bi nam bolj natančno lahko povedali, kje bo eh, to potekalo oziroma koga bomo morali tukaj razreševati, vas, komisijo in kar zadeva naše pravice političnega nadzora, se nam eh, nismo čisto jasni, ali bomo nek exchange of letters ali neko podobno eh, obliko delovanja morali uporabljati. Ko se bomo enkrat o vseh teh zadevah dogovorili, pa bomo vedeli točno, kakšno je stališče v zvezi z celotno službo. Ta mora biti zasnovana široko, vendar to ne sme iti v škodo eh, skupnostne metode. Zato nekatera stališča komisije so sicer naletela na razumevanje pri nas, vendar hočemo, da bi se to upoštevalo, če bi zagotovili, da bo ta eh, zasnovanost široka. Vprašanje eh, tega, kdo vas bo zastopal, pa je še vedno odprto. Sveda ne boste vedno v vseh organih mogli biti prisotni. Uh, Če gre za skupnostna vprašanja, vas bodo morda eh, nadomestili komisari ali pa kdo drug, to, tako kot ste to v organigramu predlagali. In kdo bo to naredil se strani sveta? Mi nočemo tukaj gledati nekih eh, eh, generalnih sekretarjev in političnih figur, ki nam ne bodo znale odgovarjati na vprašanja, temveč se nam zdi, da so to stvari, ki jih ne smemo tekočemu predsedstvu prepustiti v reševanje. Hvala lepa, gospod gospod Brok, sedaj pa gospod Vrhovšta za dve minuti. Eh, Hvala, gospod predsednik. V vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje so tri pomembne zadeve. Prvič, predvideli ste pravno podlago za njo, ki je z političnega in proračunskega stališča takšna, da je služba odgovorna parlamentu in da jo tudi parlament razrešuje. Mislim, da je to pomembno. Eh, to je pravna podlaga in mislim, da sta ti dve besedi odgovorna z političnega in eh, proračunskega stališča dovolj in da mi damo razrešnico. Drugo. Najboljša rešitev bi bila, da imamo ambiciozno službo za zunanje delovanje in da ji poverimo tudi nekatere politike kot eh, politika sosedstva, razvojna pomoč in humanitarna pomoč, kajti nima smisla imeti službo na eni strani in potem politiko sosedstva eh, nekje izven te službe, kajti konec koncev je to politika, ki se nanaša na naše sosede in to je tudi naše neposredno zunanje delovanje. Prav je, da imamo majhno neodvisno službo, neodvisno od komisije in eh, z ne preveč eh, kadrov. Približno toliko, kot jih ima sedaj Solana, to je prva možnost. Druga možnost pa je širša služba, ki je povezana s komisijo, kajti treba jo povezati z obstoječimi inštitucijami, ki ne bo birokratska in ki ima tudi eh, veliko pliv na politike, kot je humanitarna pomoč in tiste dve, ki sem jih prej naštel. In sam sem bolj za to drugo opcijo. In tretjič, gospod Brok je že omenil, da je vprašanje vaših namestnikov eh, pomembno. Morate jih imeti, ampak ti morajo biti tudi politično odgovorni parlamentu in to ne morejo biti javni uradniki. In to je treba tudi vključiti v predlog, ki ste ga pripravili za nas. Hvala lepa, gospod Vrhovštad. Sedaj pa gospod Rak za dve minuti. Rapkaj, ki je doskuza pet. Opravičujem kolega Rapkaj. Ja, jaz sem. Tukaj sem, gospod predsednik, če me boste morda iskali z očmi. Nekoliko negotov sem, gospod predsednik, gospa podpredsednica. Ker zadeva statut uh, zaposlenih, tukaj se mi zdi, da Ne moramo biti vsi zadovoljni s tem, kar ste predlagali, gospa podpredsednica. Rekli ste namreč, da hočemo odprta vprašanja čim eh, hitreje, čim bolje rešiti. No, če hočemo se zavezati duhu skupnosti, potem moramo ta vprašanja znati tudi artikulirati, oblikovati. Moje izhodišče je torej naslednje. To, kar smo oktobra lani sklenili v poročilu gospoda Broka, se mi zdi, da je prav temelj, prava osnova. Žal še nihče iz vaše službe se ni poskusil povezati z menoj in se pogovoriti o tem, kako lahko na različne eh, načine ocenjujemo predloge. Ampak pravzaprav predloga sploh še nimamo in ko bo predlog uradno pred nami kot staff regulation, torej uredba o zaposlenih, se zna zgoditi, da bo do, prišli še neki drugi dokumenti iz bokve katere uh, smeri, kjer bo tudi govora o tem. Kaj to pomeni? Sedaj le v tem trenutku ne bi želel se dotakniti podrobnosti. Želel bi vas enostavno samo zaprositi, da se enkrat, lotimo razprave, ko boste vi, vaše sodelavke, vaši sodelavci in ko bo komisija nekoliko drugače eh, predstavila stališča, kakor tista, ki smo jih oktobra lani mi v poročilu sklenili. In drugič, kdaj lahko formalno pričakujemo vaš predlog, vas sprašujem, tako kot vsi ostali sem tudi sam prepričan, da moramo to Evropsko službo za zunanje delovanje čim prej narediti eh, eh takšno, da bo funkcionirala, ampak da bo funkcionirala in delovala, zato pa potrebujemo eh, predpogoje. Eh, Ali je kolegica Gresle v dvorani? Ona bi morala namreč govoriti v imenu odbora za proračun. Če je ni, dajem besedo kolegi Gualtieriju ki tu zastopa odbor. Izvolite. Hvala lepa, dobrodošli, gospa visoka predstavnica. Na podlagi te razprave, ki se je ravno kar začela, lahko vidite, da lahko Evropski parlament odigra vlogo vašega zaveznika. Mi namreč verjamemo v močno službo za zonanje delovanje. Nam se ne zdi, da bi močna služba za zonanje delovanje predstavljala tveganje za metodo skupnosti. Ravno nasprotno, lahko bi bila takšna služba dobra priložnost za to, da se metoda skupnosti še razširi. Poleg tega pa se mi zdi, da Res obstajajo nasprotna stališča med komisijo na eni strani in državami članicami na drugi strani, zato bi morali, po mojem mnenju, morali imeti ustrezno podporo za to, da bi sklenili neke vrste političen pakt s parlamentom. Predvsem pri tistih smernicah, ki so jih omenili že drugi kolegi, soporočevalci. Naprimer, ko gre za pravno podlago, ko gre za to, kako bi se lahko konkretno povezali s službami komisije in istočasno delovali neodvisno. Govoriti bi morali tudi o proračunu, o tem, kako bi lahko skupaj izvajali razvojne politike, potem pa še namestniki Odkud naj bi prihajali tisti, ki bodo delovali v službi za zunanje delovanje? Bodo res prihajali iz ministrstv, iz drugih služb? Pri proračunskih zadevah se mi zdi, da bi lahko stvari še presegli, da bi oblikovali stvari drugače kot trenutno pri skupni zunanji in varnostni politiki. Mislim, da bi parlament moral imeti možnost nadzorovati tudi izdatke posameznih misij. Hvala. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Sedaj pa dajem besedo gospe Ashton za pet minut. Uh, um, Hvala, gospod predsednik. Gospod Brok je omenil vprašanje proračunskega nadzora. Kolikor to znam, sem to jasno že uh, prej predstavila. In gospod Verhofstadt je rekel, tri besede so pomembne. Odgovoren, proračunski in razrešnica. Ja, strinjam se s tem kot sem poskušala povedati, ni nobenega dvoma o odgovornosti službe v finančnem smislu Evropskemu parlamentu. Ne vem, kako bolj jasno lahko to še opišem, ampak to je zelo pomemben in jasen element celotne službe, po mojem mnenju, in upam, da parlament mi verjame Strinjam se z gospodom Brokom, ki pravi, da je zelo pomembno, da komisija ohrani svoje odgovornosti in eh, svoje pristojnosti. Kot članica komisije sem seveda so odgovorna, kot so varuhinja tega načela, namreč, da so odgovornosti in dožnosti popolnoma jasne. Ampak vprašanje pri vzpostavitvi nove službe je, kako začeti delati na terenu, ko je treba združiti različne elemente, eh, ki predstavljajo Evropo. Evropo v tujini, tako da bodo tisti ljudje, ki delajo na terenu v drugih organizacijah, potem da bodo druge države, nevladne organizacije in tako naprej res gledale na nas kot na službo, ki deluje brez kakršnih koli tren. Če hočemo delati na terenu, Eh, resnično učinkovito, potem teh eh, stičnih točk med mojo službo in službami recimo komisije ne sme biti, kot da jih ni, morajo izginiti. In to sem poskušala tudi vključiti v predlagani organigram. Dosti krat sem že eh, povedala, da seveda ne morem potovati v času. Zato boste pač morali Eh, biti zadovoljni z mojimi namestniki, ki pa seveda jih bomo Eh, postavili tako, da boste z njimi zadovoljni. Vem, da je to vsakodnevni problem, problem, s katerim se ljudje v vseh okoljih srečujejo, če so na vodilnih eh, položajih. Ampak lahko vam zagotovim, da bom dosledno jaz ali pa moji namestniki vam na voljo v parlamentu in da bo to vse skupaj dobro delovalo. Ne morem pa vam obljubiti, da bom z vami vedno, ko bi jaz želela ali ko bi vi želeli. Najti bomo morali tukaj nek eh, način delovanja. Moramo se vprašati, kako to narediti. Vi pravite, da to mora biti politično zastopstvo in mislim, da se vsi eh, lahko strinjamo, da tukaj ne bomo se odzvali kot v duhu časa pred Lizbonsko pogodbo. Gre za to, da ko se bodo inštitucije eh, sestale, se moramo eh, uspešno spopasti s tem. Komisija, svet in parlament se morajo počutiti eh, so odgovorne in eh, so vključene v ta eh, postopek. Vašo politično sporočilo sem razumela. Strinjam se s tem, da moramo biti ambiciozni. Strinjam se z eh, gospodom Faršovstatom, da Če ne bomo ambiciozni, nima smisla imeti službe. Na terenu moramo dokazati in pokazati, da smo sposobni soočiti se z vprašanjem, da lahko zagotovimo varnost in blaginjo za naše državljane in da lahko to skupaj za podporo zagotovimo tudi svetu. In tukaj bo seveda naša služba zelo ambiciozno zastavljena, zato mora biti čim širše zastavljena v, te, na terenu. Seveda sosedska politika bo del zunaj, eh, službe za zunanje delovanje in to bo del komisije, ne samo zato, ker sem jaz komisija, ampak gre za vprašanje, kako to organizirati čim bolje, da se bomo tako odzivali na terenu, eh, kot bo to potrebno glede na vprašanja, ki se bosto, bodo odpirala. Da ne bomo, če smem reči, birokratično se odzivali. Delegacije, ki jih obiskujem, vedno znova mi povdarjajo, naredite nas bolj fleksibilne, da se bomo lažje lahko z vprašanji, ki se vsak dan pojavljajo na terenu, soočili. Gospod Rabkaj, z veseljem se bo do moji sodelavci pogovorili z vami. Načela enake obravnave, minimalne zahteve za eh, pridobivanje novih sodelavcev in tako naprej. To je, so stvari, o katerih mislim, da se strinjamo. Gospod Galtieri, govorili ste o morebitnem političnem paktu. Pravzaprav na nek način je to tisto, kar jaz poskušam narediti. Zagotoviti, da kar zadeva politične perspektive, hočemo biti blizu parlamentu in hočemo zagotoviti, da boste imeli pravico izvrševati svoje politične prerogative tudi v okviru službe. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Res neverjetno je, kako spoštujete dodeljen čas za govor. Upam, da bodo tudi ostali koordinatorji, ki bodo imeli sedaj besedo, to upoštevali. Salafranka. Najlepša hvala, gospa Ashton. Pri vaši predstavitvi decembra ste se obvezali, da bo zunanja in varnostna politika knjiga, ki jo bomo napisali skupaj. Takšen otis ste dali danes zjutraj. Pa smo slišali tudi stavek Oscarja Wilda, You never get a second chance to get a first impression. Ta stavek je zelo posrečen, vendar pa bi vam rad zagotovil, da lahko mnenje spremenimo in tudi izboljšamo. Priložnost za to pa je to poglavje knjige, ki ste jo omenili in to je delovanje Evropske službe za zunanje politične dejavnosti. Danes ste sprejeli zelo pomembne obveznosti glede nad parlamentarnega nadzora in proračunskega nadzora. Prav je, da tudi um, menite, da bi morali povabiti predstavnike ameriške administracije in pa predstavnike iz Kabula, da, eh, da govorimo z njimi o tej zadevah. Vendar pa obstaja boj med državami članicami. Zanima pa me, če se boste zauzemali za interes skupnosti. Rad bi tudi odgovor na tri vprašanja. Skupna zunanja politika in zunanja razsežnost pri imigracijah in energiji in pa tudi časovnica. Kdaj boste predstavili vaše predloge? In če bojo državni sekretari imeli tudi politične pristojnosti. Hvala lepa. Honorevole Vigenin. Un minuto e mezzo. Collega Vigenin, minuto e mezzo di Savas. Hvala, gospod predsednik, vem, da niste radodarni s časom, tako da bom kar takoj prešel na vprašanje. Gospa Ashton, hvala lepa za vašo predstavitev. Ta predstavitev je bila za nas precej spodbudna. Seveda se bomo morali še pogovoriti o številnih podrobnostih. Imam pa vprašanje, ki se nanaša na najemanje sodelavcev, uradnikov v službi. To je pomembno vprašanje ne samo za države članice, temveč tudi za nas, predstavnike državljanov. Kako boste poskrbeli za ustrezno geografsko zastopanost v vaši službi? Poštena porazdelitev in pravična porazdelitev mest v službi je bistvenega pomena za vse države članice, sploh za nove in manjše države članice. To bo možno izmeriti seveda šele potem, ko boste zaposlili vse države nove sodelavce, ampak zanima me, kako boste poskrbeli za pravično porazdelitev mest, pa ne samo, kar zadeva samo število mest, temveč tudi raven mest. Ali boste upoštevali geografsko porazdelitev, boste zaposlovali samo diplomate in tako naprej. Potem pa še posebni odposlanci. V svojem organigramu imate tudi to omenjeno, zato me zanima, ali boste imeli zunanje ministre posebne od poslance. Nam se to ne zdi dobra zamisel. Namreč, če bi sprejeli takšno odločitev, bi samo razdrobili skupno zunanje politiko Unije. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Vigenin. Sedaj pa kolega Lamstov za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ešten, imate res zelo težko nalogo izvajati morate zunanjo politiko in pa zgraditi cel aparat zunanje politike in to v kratkem času. Nikakor vam ne zavidamo. Zadovoljni pa smo, da ste si eh, zastavili prioritete, ki so v skladu z Evropskim parlamentom. To je zelo pozitivno. Mislimo, da, so, da imamo tri vprašanja, ki so prednostnega pomena. Torej, doslednost. To je povezano s tem, kar je povedal že gospod Salafranka. Ne potrebujete močnega generalnega sekretarja, ampak eh, zelo močno ekipo, ki bo zagotovila doslednost. In drugo vprašanje. Kakšna je vloga komisije, torej kakšna bo smernica dela, kako boste to sestavili skupaj z eh, pristojnimi komisarji? Bo to dvojna pristojnost, boste vi sprejeli končno odločitev ali pa bo to storil pristojni komisar. Meni se zdi ta eh, dvojna pristojnost dobra možnost. Potem imamo tretje vprašanje. Torej, naša zunanja služba je kombinacija, če to primerjamo z nacionalnimi službami, diplomatske službe in pa tudi zunanjega predstavništva zanima me tudi, kakšna je vloga um, s, torej te službe glede zunanje varnostne politike. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Brantner za minuto in pol. Um, Hvala lepa. Pravzaprav bi lahko podala enak govor kot kolega Lambsdorff, tako da lahko kar prekopiram tisto, kar je sam povedal. Bi pa vseeno rada pokomentirala dokument, ki ga uradno sicer nimamo. Koreper je namreč prejel ta organigram uradno, mi kot parlament ga še nismo prejeli, zato bi vas rada vprašala sledeče. Upravljanje s krizami, potem izgradnja zmogljivosti za zagotavljanje miru, kolikor vem, imamo na voljo instrumente za stabilnost v okviru te politike, prisotni smo na Kosovo in tudi drugod, zato bi morali vse to nekako med seboj uskladiti. Je pa res, da potrebujemo ustrezen okvir, znotraj katerega bomo to uporabili. Ne moremo uporabiti samo strukturo sveta in jo prenesti, kjer bi naprimer francoski generalni sekretar imel ogromno moči in vodi vse skupaj, pri tem pa uporabljal instrumente in proračun komisije. Za me je takšna kombinacija nespremljiva, predvsem zaradi tega, ker nimamo civilnih zmogljivosti. Poleg tega ta nova struktura sekretarjata sveta ni najbolj posrečena, tako da bi lahko sicer imeli samo par predstavnikov komisije, ki bi podpisovali čeke, vendar to ni dovolj. Potrebujemo ustrezen oddelek za obladovanje kriz, za izgradnjo miru in tako naprej. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Poleg tega me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi imeli za vsako misijo posamezno proračunsko politiko, tako kot je to sedaj v proračunu za skupno zonanje varnostno politiko. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tenok za minuto in pol. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Mi vas bomo seveda podprli pri tej ogromni in skoraj da zastrašujoči nalogi pri vzpostavljanju službe za zunanje delovanje. Vendar v izjavi 14 pri Lizbonski pogodbi piše, da se niti parlamentu, niti komisiji pristojnosti ne bodo povečale po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe pogodbe, da bo še vedno to področje, kjer bo svet vodilen, kjer bodo vlade morale doseči soglasje. Res je, da smo mi pridobili v zadnjih letih kar nekaj pristojnosti in moči na teh področjih. Res je, da imamo tudi kar precej besede pri proračunu in statutu službencev, vendar se mi zdi, da še vedno nimamo možnosti zagotavljati ustreznega nadzora službe, spohko gre za porabo proračuna za humanitarne in razvojne zadeve. Poleg tega nimamo veliko pristojnosti pri podpisovanju sporazumov s tretjimi državami. Sicer pozdravljamo sporazum, ki je bil podpisan z AFET-om, da bomo imeli možnost nadzorovati in pregledati vse visoke predstavnike. Vendar je služba za zonanje delovanje neka služba sui generis, ki je administrativno vezana na komisijo. Nima samostojnega statusa, nima na voljo ločene proračunske vrstice, zato me zanima, kaj bi bilo vam ljubše. Se vam zdi, da bi spodkopali prvenstveno vlogo sveta pri SZVP oziroma EVOP-u, kot je to povedal gospod Brok? Hvala lepa, sedaj pa kolega Mejer za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa Ashton. Moja politična skupina je bila na začetku zelo kritična do arhitekture te zunanje službe. Ta arhitektura vključuje varnost, razvoj, razvojna pomoč, solidarnostno politiko in po našem mnenju bi morali razsežnost varnostne politike izključiti, vendar pa je stvar takšna, kot je, kljub našemu stališču. Radi pa bi končali s tem značajem začasnosti. Torej imamo problem statuta, ko gre za zaposlovanje osebja. Ne vemo, če je ta že opredeljen ali ne. Potem imamo tudi vprašanje pristojnosti, organigrama in mislim, da bi te, ta vprašanje morali rešiti čim prej. Če tega ne bomo rešili čim prej, se bo zgodilo tako do, kot danes, namesto da bi govorili o vašem obisku na Bližnem vzhodu kar je zelo pomembna zadeva za Evropsko unijo glede na selbin v Jeruzalemu in tako dalje. Govorimo o službi, ki še ni začela z delom, ki ima še nerešeno vprašanje glede pristojnosti in mislimo, da je čas, da se čim prej soočimo s temi odprtimi vprašanji. Torej, kako bomo nadzirali na eh, to službo. Kot veste, imamo, smo imeli v 20. stoletju zelo močen boj glede nadzora nad varnostno politiko. Predsedujoči je prekinil govornik. Mi je zelo žal, ampak sem vas moral prekiniti. Ne smete preseči dodeljenega časa. Gospa podpredsednica ima na voljo šest minut. Oziroma se opravičujem, nismo še izčrpali seznama, kolega Belder ima še besedo za minuto in pol. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de hoogvertegenwoordiger. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa podpredsednica. Bistveno vprašanje pri vsem skupaj je, ali boste vi zastopali komisijo ali svet, ali boste nastopali v dvojni vlogi, ali boste pravzaprav lahko istočasno zastopali samo eno institucijo. Parlament bi sicer raje videl, da bi vi zastopali komisijo. Kaj pa bi si vi želeli? Zanima me tudi, kako nameravate vi umestiti to vašo službo v dve instituciji. Namreč lahko se zgodi, da bi morali pravzaprav zastopati dve institucije, ampak lahko ste samo v eni, katera vam je ljubša. Hvala lepa, kolega Belder. Sedaj pa sedem minut za podpredsednico. Vem, da je naloga težka, vendar vseeno izvolite. Uh, thank you, Chairman. Uh, I'll try and deal with them. Uh, Mr. Salafranca, a second chance to make a first impression. Hvala lepa gospodu Salafranki, ki je rekel, da lahko izboljšam prvi vtis, da se mnenje lahko spremeni. Ko gre za pisanje prvega poglavja v tej knjigi, naj povem, da se mi ne zdi, da gre to ravno za srdit boj za prevlado med posameznimi državami članicami. Sama sicer prihajam z komisije, ko gre za politiko migracij, transporta in tako naprej, je jasno, da je komisija odgovorna za pregled nad temi politikami, potem mora komisija poročati tudi parlamentu. Prejela sem zelo zanimivo pismo strani gospoda Kalasa glede prometa, kako bi lahko bolje sodelovali, zato da bi na terenu samem, ko se bomo ukvarjali s transportnimi vprašanji, pa naj se gre za lete, za letalske družbe, za karkoli, zagotovili, da se bodo službe, ki so odgovorne njemu kot komisarju, ustrezno vključile v delo delegacij na terenu. Mislim, da bomo morali te stvari sproti reševati namestniki generalnih sekretarjev, to so osebe, ki bodo vodile službe. Ogromno ljudi nam bo moralo pomagati pri delu in nam nuditi podporo. Enako velja tudi za službo za zunanje delovanje. To so ločena vprašanja, ki se že omenjajo, namreč kaj bo s temi namestniki. Gospod Vigenin je omenjal geografsko porazdelitev pri najemanju osebja. Mislim, da bi morali tu zagotoviti tudi uravnoteženost med spoloma. Sama sem že večkrat povedala, da potrebujemo službo, ki bo zastopala in predstavljala Evropo, vse države članice. Ljudje morajo imeti občutek, da je geografija tudi upoštevana. Nekaj časa bomo rabili, da to dosežemo, ampak vse nove države članice sem že pomirila. Rekla sem, da se zavedam, da si želijo biti bolje zastopane tudi v tej službi, ki jo ustanavljamo. Sama bom to dosegla, vendar bom za to rabila nekaj časa. Zadevo seveda treba spremljati. Prav tako pa se zauzemam za to, da bi se nam pridružili ljudje ne samo na najvišjih ravneh, temveč tudi z nižjih ravni, ki bi potem pridobivali znanje znotraj službe. Potrebujemo tiste najbolj bistre, najbolj sposobne. Zunani ministri, posebni odposlanci, nisem imela tega v mislih. Sicer se srečujem s posebnimi odposlanci in tudi njih sprašujem, kakšno je njihovo mnenje o tem ko bom zaključila ta posvetovanja, pa vas bom obvestila o tem, kako naprej. Že prej sem povedala, da ne moram potovati v času. Če sama nekam ne morem odpotovati in je tam prisoten zunani minister, recimo, lahko morda on zastopa našo službo. To je zelo zapletena naloga, ampak se res trudim. Govoriti z enim glasom pomeni, da vsi govorimo enako. Ali moram res jaz sama to govoriti, ne vem lahko bi nas zastopali tudi tisti na višjih položajih, višji uradniki znotraj službe, ki bi morali imeti možnost odgovarjati v imenu institucij. Kolegi je seveda tisti, ki bo na koncu sprejemal odločitve, kolegi komisije, predvsem, ko gre za tista področja, kjer je pristojna komisija, tako kot se to običajno počne. Komisija res da predlog, vendar je kolegi tisti, ki na koncu odloča. Glede tega se ne bo nič spremenilo. Služba za zunanje delovanje bo morala seveda upoštevati vsa vprašanja, ki se pojavljajo, upoštevati tudi dejansko stanje na terenu in na podlagi tega oblikovati svoje odločitve. Parlament bomo pri tem obveščali, povedali bomo tudi, kdo je zakaj odgovoren, kajti to je bistvenega pomena. Gospa Brandner, preprečevanje konfliktov, to je zelo pomembna naloga. Vendar si ne želimo spostaviti ločenega oddelka za to, in glede tega se z vami ne strinjam. Tu gre za horizontalno in ne vertikalno vprašanje, vsaj po mojem mnenju. O tem se bomo morali še pogovoriti, kaj se zdi se mi, da naše stališče ni tako drugačno od vašega oziroma vaše od mojega. Vendar moram reči, da je tudi to področje našega delovanja. V Somaliji se naprimer borimo proti piratom. To je zelo pomembno veliko delamo tudi na tem, da nudimo pomoč, naprimer prehodni vladi pri zagotavljanju varnosti. Mislim, da je to tudi lahko videno kot dejanje, s pomočjo katerega bi lahko preprečevali konflikte in zagotavljali pravno državo. Mislim, da bo naša služba upoštevala vse te vidike kar zadeva generalnega sekretarja, ne vem, kdo bo generalni sekretar oziroma generalni sekretarji niti iz katere države bodo prišli. Gospod Stenok, prej sem že povedala, da ne bom privezana na komisijo, ampak bom z njo samo v stiku. Če bom vzpostavila službo, v, katerem, v katero sama verjamem, v katero zaupa tudi parlament in ki jo omogoča pogodba, potem bo Evropska unija lahko delovala. Včasih bomo dajali večji podarek trgovini, drugič spet podnebnim spremembam ali varnosti, odvisno, kje bomo delovali. V Somaliji, na primer, se bolj posvečamo ne samo razvojnim vprašanjem, ampak tudi varnostnim in vojaškim vprašanjem. To je vse v pristojnosti komisiji, tako da mora biti vzpostavljena neka povezava, jasna povezava s komisijo. Kako bomo vse skupaj oblikovali, pa še ne vem, kajti na tem bo treba še delati. Vem pa, da ne smemo oduzeti pristojnosti komisarjem ali jim odreči vlogo, ki jo lahko odigrajo. Tisti, ki bodo delali na tem področju, morajo seveda vedeti, kaj si želi doseči tu komisija. Gospod Majer, kaj zadeva najemanje osebja? Mislim, da se glede tega strinjamo, kako bi moralo potekati najemanje osebja. Služba še ne deluje, to je res, ampak jo ustanavljamo. Mi trenutno šele pripravljamo svoje delo. Vedeti morate, da nimam še na voljo službe, ki bi pripravljala delo, ki bi pisala dokumente. Tu gre za timsko delo. Skušamo vzpostaviti to službo in res si želimo, da bi že od samega začetka zagotavljali tej službi podporo in upam, da ko bomo spostavili službo, boste z njo zadovoljni. Glede bližnjega vzhoda vam bom kaj več povedala nekoliko kasneje. Potem pa še izbira med komisijo in svetom. Ne, sama zastopam oboje, tako komisijo kot svet in moje sidro je trdno zasidrano v obe. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Kolega Tenak, zalite še besedo. Postopkovno vprašanje, mislim, da niste odgovorili na vprašanje, kdo bo odgovoren za varnost in zunanjo politiko in obrambo. Bo to še vedno v domeni sveta in podvrženo soodločanju vlad? Že prej sem povedala, da tam, kjer so države članice pristojne, bomo lahko parlament samo obveščali o teh zadevah. Namreč o tem je tudi že potekala zanimiva razprava. Kolega Tenok, sicer sem vam dal besedo, ampak lahko sicer imate postopkovno vprašanje, če smo storili kaj narobe, če nismo delovali skladno s pravilom, ne morete pa tega izkoristiti za dodatno vprašanje. Torej, slišali smo poročevalce iz različnih odborov, prisluhnili smo tudi koordinatorjem. Sedaj pa bomo dali besedo še predstavnikom posameznih skupin. Prosim vas, da se res držite dodeljenega časa in da zastavite eno samo vprašanje. Najprej gospa Žuli za eno minuto. Gospa visoka predstavnica in podpredsednica, sama predsedujem odboru za razvoj. Zato vas prosim, da mi odgovorite na naslednje vprašanje. V Lizbonski pogodbi piše, da je razvojna politika samostojna politika Evropske unije. Glavni cilj te politike pa je, da se zmanjša in eventualno odpravi revščina. Sploh, da se odpravi revščina v državah v razvoju. Pri tem je treba upoštevati ta cilj, ne toliko interese Unije. Zanima me, kako boste to vključili v zunanje delovanje Unije, kako boste poskrbeli za to, da pri razvojni politiki ne bodo prevladali drugi cilji, ne odprava revščine. Razvojni cilji so seveda bistvenega pomena tudi pri delovanju vaše službe. Zato me zanima, ali boste z odborom za razvoj vzpostavili kakršen koli dialog, v okviru katerega bi obravnavali ta vprašanja. Hvala lepa, gospa Žoli. Kolega Zaradil za eno minuto. You, uh, very... Hvala lepa. Zelo enostavno vprašanje, gospa Ashton. Zanima me, kdo je zakaj pristojen? Zakaj je odgovoren komisar za trgovino? Zakaj ste odgovorni vi? ali bo služba za zonanje delovanje res spoštovala pristojnosti komisarja za trgovino in generalne direkcije za trgovino, sploh, ko gre za izvajanje skupne trgovinske politike, kot to piše v členu dve Lizbonske pogodbe se strinjate s tem, da bi vaše enote morale biti podrejene generalni direkciji za trgovino, da bi morali vi sprejemati navodila od njih in bi morali poskrbeti predvsem za to, da bo pretok informacij potekal nemoteno. Hvala lepa, gospod Zahradil. Kolega Kalfin za eno minuto. Madam, kaj, eh, kaj Hvala lepa. Še vedno obstaja kar nekaj institucionalnih vprašanj, ki jih je treba rešiti. Sam zastopam odbor za nadzor proračuna. Rekli smo, da ne sme priti do podvajanja pri posameznih službah. Ali to pomeni, da boste prenesli tudi proračun iz komisije na te službe in sveta na te službe? Zanima me nekaj tudi v zvezi z razrešnico in z odgovornostjo. Rekli ste, da naj bi strateško načrtovanje nekako porazdelili. Strateško načrtovanje bi bilo v pristojnosti službe, komisija bi poskrbila za izvajanje, kaj potem z zunanjo pomočjo. Kdo bo zadolžen za finančni vidik tega postopka? Bo to komisija in službe komisije? ali bo morda vaša služba z vami na čelu odgovorna za to? Še zadnje vprašanje. Brandner. Hvala lepa. Kolegica Brantner, eno minuto. Ne bodite presenečeni tudi sama. Tu sedim na dveh stolih in zastopam dvoje. Ali se zauzemate za kvoto ena tretjina na visokih mestih, ali se zauzemate tudi za enakopravnost med ženskami in moškimi tudi na najvišji ravni. Ko gre za izgradnjo miru, se mi zdi, da ciljev ne bomo dosegli razen, če se ne bomo osredotočali na zagotavljanje enakopravnosti med ženskami in moškimi. Tudi tu hvala. Hvala lepa, kolegica Brantner. Gospa Hautala, za eno minuto. Kiitos puheenjohtaja. Eh, arvoisa korkea edustaja, me olemme käyneet teidän kanssanne jo keskustelua. Gospa visoka predstavnica, z vami smo se že pogovarjali o upenjanju človekovih pravic v zunanjo politiko Evropske unije. Zahvaljujem se vas, vam za vašo, vaš odgovor. Potem pa se tudi poraja vprašanje, kako se bo odražala v praksi um, ta vaša želja potem, da boste vključevali človekove pravice v zunanjo politiko in kako boste zagotovili, da bo prišlo do spoštovanja človekove pravic pri vseh dejavnostih na področju zunanje politike. Hvala lepa, sedaj pa kolega Danžon za eno minuto. Hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednica. V imenu pododbora za obrambo bi vas, bi vas rad vprašal neko zvezi z obvladovanjem kriz, tudi to bo pomembna funkcija službe za zunanje delovanje. Na voljo boste imeli seveda vojaško orodje, ki ga boste lahko odgovorili, ki ga boste lahko uporabili tudi pri reševanju posameznih kriz ali boste uporabljali tudi informacijsko tehnologijo. Zanima me, kako bo kako boste porazporedili odgovornost, kako boste sodelovali s komisijo, ko gre za reševanje in vladovanje kriz. Hvala lepa, kolega Danžan. Sedaj bom predal besedo gospe podpredsednici, da odgovori na vsa ta vprašanja in pripombe, če je možno v roku petih minut. Um, Hvala, gospod predsednik. Gospa Žuli, omenjali ste razvoj, zmanjševanje in odpravo revščine. Tudi mi imamo isti cilj, ampak upam, da bomo mi prispevali k odpravljanju revščine, predvsem s pomočjo boljših orodij. Ko sem bila komisarka za trgovino, sem delovala tudi na Haiti, uporabili smo program Aid for Trade. S tem smo uspeli na terenu združiti več akterjev, ki so sledili istemu cilju, to pa je odprava revščine. Več energije je treba vložiti in bolje uporabiti orodja, ki jih imamo na voljo. Gospod Zahradil, mislim, da je odbor za trgovino to napisal. Karl de Gucht je zagotovo bil avtor tega, kar ste sami povedali. Naj se navežem na to, kar ste rekli glede vodi delegacij. Vodi delegacije usklajujajo delovanje na terenu. Tu gre več kot samo za pretok informacij, gre za usklajevanje dela, vendar bom sama rešila to vprašanje. Karl de Gucht je odgovoren za trgovinsko politiko, oni so odgovorni za delo na terenu, tu ni nobenega dvoma. Potem, glede proračuna. Sama sem odgovorna tudi za proračun, sem namreč podpredsednica komisije, vendar je konec koncev komisija tista, ki bo odgovorna. Glede tega se torej ni nič spremenilo. Mi ne želimo ničesar spreminjati, ko gre za finančni nadzor. Želimo si samo, da bi vse skupaj še toliko bolje delovalo v prihodnosti. Gospa Brantner, tretjina, samo tretjina Ne maram. Kvot meni so bolj pri srcu dosežki. To sem že večkrat povedala. Pomembno je, da se zagotovi enakopravnost žensk in moških. V delegacijah znotraj komisije imamo s tem kar precej težav. Trenutno res moški prevladujejo na tem področju. Poleg tega so manj zastopani predstavniki vzhodnega in južnega dela unije. Skratka, treba je zagotoviti enako zastopanost vseh držav in zagotoviti enako vključevanje moških in žensk. Gospa Hautala, omenjali ste človekove pravice. Človekove pravice je treba ugraditi v vse, tudi v trgovinske načrte. Vsak mora točno vedeti, zakaj gre, vsi morajo biti seznanjeni s človekovimi pravicami, to je treba poštevati tudi, ko delujemo na terenu. Zavedamo se, da trenutni, trenutno potekajo dialogi o človekovih pravicah, vendar ne vem, kako učinkoviti so. Pogledati je treba tudi tisto, kar se dogaja izven teh glavnih ustaljenih kanalov. Na področju človekovih pravic bomo morali storiti več in o vsem tem sem se res pripravljena pogovarjati z vami. Tu lahko storimo veliko več lahko izboljšamo stvari na tak način, da se osredotočimo na druge cilje ali bolj dosegljive cilje v odnosih. Že prej sem rekla, da bomo lahko storili več tudi za enakopravno vključenost spolov, sploh glede na to, da je gospa Hillary Clinton odgovorna za to področje na ameriški strani. Gospod Danžan, vojaško osebje mi je jasno povedalo, da mora biti ta veriga poveljevanja popolnoma jasna, da morajo biti odgovornosti točno določeno opredeljene, zato da bodo tudi vsi na terenu vedeli, zakaj gre sploh, ko bo šlo za upravljanje s krizami. Na Haitiju smo lahko dobro videli, kako je možno nuditi podporo. V teh 30 sekundah vam bom povedala italijanski primer tako predstavniki nevladnih organizacij, zdravniki, medicinske sestre, gasilci, vsi so med seboj sodelovali, ta veriga poveljevanja je bila zelo kratka in vse je dobro delovalo. V službi bomo storili vse za to, da bomo ljudem na terenu nudili pomoč, takoj, ko bo to treba v času krize. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalci v senci. Začeli bomo z gospodom Svobodo. Eno minuto imate. Najlepša hvala. Gospod Golderi je že omenil bistveno vprašanje za naš odbor. Pravite, da bosta generalni sekretar in namestnik generalnega sekretarja vodil, eh, vodila to službo Prosili boste ministre, da bodo govorili v vaše imeno. Želim veliko sreče pri tem. Potem ste govorili tudi o vlogi ministrov glede um, rotirajočega predsedstva. Prosim, premislite o političnem zastopstvu Evropskega parlamenta v vašem mnenju pod vašim nadzorom, vendar pa v dialogu z nami. Gospa Ashton, upam, da se strinjate, da je za državljane Evropske unije in tudi za državljanje zunaj pomembno, da vedo, da imamo skupno zunanjo politiko. Če ta prihaja iz sveta ali komisije, to za njih ni tako pomembno. Za nas je pomembno, vendar pa morate vi doseči, da bodo evropski državljani zaznali, da imamo skupno zunanjo politiko. Hvala lepa, sedaj pa gospa Nejc. Yes, President, Madam, uh, high... Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, lepo pozdravljeni, tukaj sem. Če si pogledam zadnje dokumente, ne glede na to, odkot prihajajo iz sveta, iz komisije, iz vaše službe Evropskega parlamenta, lahko samo ugotovim, da smo pokrili veliko vprašanj, da smo storili veliko napredka in da imamo jasen vidik o tem, katere so najtežje točke in katero vprašanje je treba še rešiti. Eno od teh vprašanj je odnos med civilno vojaško strukturo in pa celotno skupno zunanjo službo. Razumem, da si civilne in vojaške enote želijo ohraniti določene pristojnosti, vendar pa tega ne smemo ločevati. Vi boste na koncu odgovorni za to. To je zelo pomembno. Ne smete postiti, da, vam, da se vam to izmuzne iz rok. Pri tem vam mislimo pomagati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Lunaček. Yes, gospa Ashton. Rada bi se vrnila na vprašanje gospoda Lamsdorfa in gospe Brandner o skupne zunanje varnostne politike, ki bi bila ločena. To je na organigramu eh, zaznano, zaznamovano kot ločeno, ne pa del sistema. Veliko nas misli, da je to napak. Lizbonska pogodba govori o preprečevanju konfliktov in upravljanju s krizami. Uh, kot del tega sistema. Zato mislimo, da je treba to, to področje vključiti. Nekateri se bomo zoprstavili proračunu, ki bo to ločeval. Za nas je pomembno, da je to sestavni del tega organigrama. Lahko razložite, če boste to ohranili ločeno ali pa bo to postalo vse skupaj del Evropske službe za zonanje dejavnosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Poreba. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica. Obstaja veliko tveganje, da bodo nove države članice premalo zastopane v tej novi službi. To je že vidno v Evropski komisiji. To se bo pa še okrepilo pri zaposlovanju v novo Evropsko službo in diplomatsko službo. Imam vprašanje. Imamo 130 delegacij Evropske unije po svetu. Koliko vodi delegacij bo prišlo iz novih držav članic? Za konec pravite, da se zauzemate za geografsko širjenje glede zaposlovanja osebja in kako boste to dosegli. To me zanima. Kako to tudi načrtujete? Kako boste zagotovili ravnovesje med državami članicami v Evropski službi za zunanje politične dejavnosti? Najprej hvala. Hvala lepa, gospod Poreba. Kolega Šolce, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Ashton. V prejšnjih skupinah se strinjamo s tem, da je Evropska skupina za zonanje dejavnosti služba, ki mora biti podvržena nadzoru Evropskega parlamenta. Se pa vračamo na bistveno vprašanje, kakšni bodo konkretni koraki, da boste ločili skupnostne pristojnosti in pa pristojnosti držav članic, naprimer Bližnji vzhod um, generalna skupščina OZN, jedrsko obraževanje in pa naprimer civilne in vojaške strukture. Kakšna je tam vloga Evropskega parlamenta, Evropske javnosti, to smo že slišali, in kako boste tudi v javnosti predstavljali in zastopali in tudi uveljavljali to, ta skupnostni značaj zunanje politike. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Provera, prvi podpredsednik našega odbora. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa visoka predstavnica, zanima me, ali se vam zdi razvojna politika del zunanje politike. Ali je povezava med tema dvema politikama bistvenega pomena? Če to drži, me zanima, ali po vašem mnenju služba za zunanje delovanje, ki bo izvajala zunanjo politiko, mora imeti pristojnosti tudi na področju razvojne politike. Kakšne pristojnosti bi morala v tem primeru imeti? In zadnje vprašanje. Kako boste sodelovali s komisarjem za razvoj, kakšna urodja boste pri tem uporabljali? Hvala. Hvala lepa, kolega Provera. Sedaj dajem besedo podpredsednici gospod Ještano. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Svoboda. Govorili ste o vlogi generalnega sekretarja in eh, zunanjih ministrov in če jih bom lahko nadzirala. Torej, v prid zunanih ministrov, mislim, da so zelo koristni, ko so na misijah v imenu svojih držav članic, mi bodo povedali, kam gredo in me vprašali, če želim poslati kakšno sporočilo. To je veliko krat zelo koristno, ko želimo kaj sporočiti določenim vladam. In pa seveda se lahko opravičijo v mojem imenu, da nisem prisotna v svojih govorih. Torej, veliko načinov je za to, da so koristni. Veliko govorimo tudi o zastopstvu in verjetno veste tudi, da bomo imeli ločene pristojnosti sveta in komisije in pa tudi Evropskega parlamenta, ki bo ohranil svojo politično prisotnost. Vse to je zelo povezano med seboj pri razvojni politiki moramo biti prepričani, kaj želimo doseči in kako uporabiti Evropsko službo za zunanje politične dejavnosti za doseganje teh ciljev. Gospa Nec, vojaške in civilne strukture, tukaj je ključnega pomena koordinacija znotraj te strukture. Veliko kolegov je že omenilo vprašanje, kako se tega lotiti v strukturnem smislu. Jasno je, da imamo različne okoliščine, ki se razlikujejo med seboj, ko gre za upravljanje s kriznimi situacijami. To, kar smo počeli na Haitiju, je zelo različno od tega, kar smo delali in v Čilu. Torej imamo različne okoliščine, kjer se je treba drugače odzvati na drugačno situacijo. Moja naloga je, da zagotovim, da to deluje. Zato imamo to civilno-vojaško sodelovanje, ki mora biti učinkovito in pa tudi primerno v določenih okoliščinah. Gospa Lunaček, opravljanje s kriznimi situacijami, to je sestavni del tega, kar počnemo. Imamo seveda organigram, ki je lahko dvodimenzionalen, tridimenzionalen. Realna situacija pa je, da moramo to zelo jasno opisati, vendar pa je treba priznati, da kakorkoli želimo to upeljati v strukturo, mora biti to v skladu s situacijo, s katero se soočamo naprimer, naš odziv na Haitiju je popolnoma drugačen od tega, kar počnemo v misiji, naprimer v Atala, eh, pri Atalanti ali pa v Bosni. Ne gre za to, da gre za ločeno vprašanje, gre za to, da priznamo, da je to seveda prožni sestavni del. Gospod Poreba vprašanje držav članic. S tem se ukvarjam vsak dan. Ne bom vam dala številk. Dober poskus, vendar pa tega ne bom storila. Zelo dobro se zavedam neravnovesja. Vprašala sem, zelo prosila sem vse države članice, da mi pošljajo najboljše osebe, ki jih imajo na voljo. Seveda bom zagotovila ravnovesje med spoloma in se potrudila za ravnovesje med državami članicami. Seveda pa bo prvotnega pomena usposobljenost ljudi, ki jih bomo dobili, vendar pa moramo času prepustiti čas, kajti vseh vprašanj ne bomo rešili že na začetku. Vendar pa se popolnoma zavedam eh, te težave. Gospod Šolc. Vprašanje reševanja različnih stališč, če tukaj govorim v imenu sveta, moramo v svetu za zunanje zadeve razpravljati v tem in eh, povleči zaključke in sprejmati sklepe. To je jasno, naprimer, v primeru bližnjega vzhoda. Močna skupna zunanja politika je pomembna za naše dejavnosti na tem področju in da so te bolj učinkovite. Seveda mora to potekati v dialogu z Evropskim parlamentom, vendar pa moramo zgraditi skupno zunanja politiko na podlagi konsenza in priznati, kako zelo pomembno je to, ko delujemo po svetu. In gospod Provera razvojna politika mora biti z, povezana z zunanjo politiko. Te dve podro, področji sta povezani med seboj. Vsi odzivi vsak dan morajo odražati to povezanost. Hvala, gospa podpredsednica. Sedaj nas čaka postopek Catch the Eye. 25 se vas je že javilo k besedi, samo polovica jih bo dobila besedo. Kako bom sedaj deloval, upošteval bom porazdelitev med posameznimi skupinami, tudi to bom upošteval, kdo se je prvi javil besedi. V drugem delu te izmenjave mnen naj bi gospa Ashton spregovorila še o svetu za zonanje zadeve, ki je zasedal, zato prosim, da ste res kratki. Gospod Mauro, hvala lepa, gospa Ashton. Zanima me, kako vi gledate na institucionalno ravnotežje? Kako bo to vplivalo na sprejemanje odločitev znotraj službe, ki vi predsedujete? Vi ste visoka predstavnica in skupaj s predsednikom in ostalimi člani komisije ste podvrženi potrditvi parlamenta. Morate iti tudi skozi zaslišanje. Se vam ne zdi nekako neprimerno oziroma neka anomalija, da parlament, ko gre za sprejemanje zakonodaje oziroma ko gre za oblikovanje službe za zunanje delovanje, upravlja samo vlogo svetovanja. Z njim se samo posvetujete. Ne bo mogel sodelovati pri razpravah o proračunu, o statutu, kljub temu, da je parlament pravzaprav odgovoren za potrjevanje komisije in vas samih. Hvala lepa, gospa Kopa. Najlepša hvala. Rada bi se pridružila vsem tistim, ki so omenili geografsko eh, zastopstvo. Prihajam iz majhne države, članice Grčije in zelo bi rada videla, da v končnem organigramu ne bi zopet videli prevladojoče vloge mm, velikih držav članic. Zanima me, kako boste rešili to vprašanje. Kakšna je izobrazba nacionalnih javnih uradnikov, na bi bili to diplomati ali pa kaj drugega? Kaj menite o tem? Hvala lepa, gospod Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Am o singură întrebare. Când am... Najlepša hvala. Imam samo eno vprašanje. Kdaj bo ta služba začela s svojim delom? Kdaj bomo videli, da je ta služba postala realnost, ne pa zgolj načrt na papirju? Hvala. Hvala, gospod Preda. Hvala, da ste bili tako kratki. Sedaj pa kolega Howitt. Hvala lepa. Gospa visoka predstavnica, dve vprašanje. Vem, da si nobena država članica ne želi plačevati preveč denarja za proračun. Kako boste to dosegli, da boste dobili prispevke in tudi neutralnost glede proračuna? Pri tem bomo, vas bomo podprli. Zelo pozdravljam to, kar ste odgovorili gospe Hautali. Nam fantom je eh, zelo všeč, da se lahko igramo z organigrami. Kako boste rešili ravnovesje eh, na višjih položajih in na nižjih položajih? Boste imeli kakšnega posebnega predstavnika, ki bo pristojen za človekove pravice? Hvala lepa, kolega Havit. Sedaj pa še gospod. Kovačev za eno minuto. Gospod Kovačev je tudi zadnji v tem krogu. Hvala lepa. Gospa Ashton, kot so že omenili kolegi, imate pred seboj zelo težko nalogo. Veliko držav članic eh, pritiskajo na vas glede diplomatskega osebja in strinjam se s tem, da moramo doseči ravnovesje med spoloma in med državami članice. Zelo sem vesel, da imate zelo veliko dobre volje za doseganje tega ravnovesja, vendar pa moramo storiti še veliko več in vključiti to v kadrovsko uredbo, kot je to zapisano tudi v uredbi komisiji, da se torej spoštuje ravnovesje med spoloma in državami članicami. Zanima me tudi, kako boste upravljali z osebjem 130 delegacij Evropske unije. Boste zvišali število diplomatov in, ali pa zmanjšali število stalnega osebja. Replika, Dobro, sedaj pa dajem besedo visoki predstavnici za pet minut, da odgovori na ta vprašanja. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Mauro, upam, da sem bila jasna glede tega, da bo Evropski parlament pristojen za vsa proračunska vprašanja. Se opravičujem, če nisem bila jasna, vendar pa je finančna odgovornost za proračunska vprašanja v rokah Evropskega parlamenta in pika. To je vse. To, kar počnemo interno, pa bo seveda vedno v v okviru dialoga z Evropskim parlamentom. Tega se veselim. In pa gospa Kopa, prevladujoča vloga velikih držav članic, to mi ni všeč. Želimo doseči občutek, da gre za Evropo in ta občutek dobimo, če vidite pri tem eh, delu in dejavnostih vaše države, vaše ljudi in to želim doseči ne gre za nacionalne diplomate ali strokovnjake. Nacionalne države so tiste, ki se bodo odločili o tem. Poslali bodo življenje pise, mi imamo potem postopek za poslovanje, vendar pa se morajo države članice odločiti glede tega, koga bodo predlagali. Sama si želim dobiti seveda najboljše. Gospod Preda, datum. Gre za potekajoč postopek skušala, se bom držati vseh časovnih rokov, želimo dobiti prvotne dokumente in skušati doseči prvotne odločitve pravočasno. O tem bomo seveda obvešali Evropski parlament, vendar pa bomo s tem začeli postopno. Zagotoviti moramo tudi osebje za prihodnost, to bo seveda trajajoč postopek in ga vedno znova nadzirati glede proračunske neutralnosti. Takoj, ko se tega držimo, bomo dobili dve osebi v vsaki delegaciji. Tega se zavedajo tudi države članice. Seveda obstaja veliko pritiska in veliko različnih želja, da se tega držimo, vendar pa mm, bomo zelo veseli podpore Evropskega parlamenta. Glede vprašanja človekovih pravic, te, to mora biti posod prisotno ko razpravljam strokovnjaki in želela bi si tudi več strokovnega znanja strani Evropskega parlamenta pri tem, da zagotovimo, da je to del vsakršnega dela vsake osebe, ki dela v tej službi. Vsi morajo imeti pred očmi spoštovanje človekovih pravic. To bomo zagotovili preko usposabljanja in urjenja sedaj razmišljamo o tem, kako bi na najboljši način lahko dosegli to, kar si oba želiva. Gospod Kovačev, načelo ravnovesja med spoloma in državnimi članicami v kadrovski uredbi. To želimo doseči in zagotoviti posod sedaj in v prihodnosti in zmanjšanje števila ose, lokalnega osebja. Ne vem, to osebje ima veliko znanja in so zelo koristni in cenjeni za delegacije komisije. Vendar pa želim vzpostaviti službo, ki bo to združevala in odražala to, kar želi doseči Evropa, kako se želi Evropa soočati z določenimi vprašanji v določenih državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Sedaj pa drugi krok,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 pomislite in da im, zamislite si, da imamo določeno osebo, ki je strokovnjak za upravljanje s kriznimi situacijami in mm, da ta oseba ne bi morala izvajati teh nalog povsod. Mislim, da bi morali upoštevati določene kriterije. V kolikšni meri je ločeno to vprašanje imati? imate torej mnenje o tem predlogu, imate tri od poslance in kako bi vprašanje energetske varnosti izgledalo v tem kontekstu. Hvala lepa, kolega Atkins, za minuto. Gospod predsednik, preden začnem, imam postopkovno vprašanje. Ne bomo imeli časa za vprašanje v zvezi s svetom za zunanje zadeve, nam bo zmanjkalo časa. Odločili smo se, da o tej temi ne bomo razpravljali, zato da ne bi prihajalo do kakršne koli zmede. Poleg tega pa nimamo na voljo dovolj časa, zato prosim, da se osredotočite samo na to prvo točko pa Ashton. Obstaja mnenje o tem, da Evropa ni več pomembna v primerjavi z Rusijo in Kitajsko. Leta 2009 v mednarodni skupini za krizo smo slišali, da bo Evropa z prevzela svojo vlogo, če bo resnično uporabila vse inštrumente, ki jih ima na voljo glede diplomatov, eh, razvojne pomoči in vojaških enot. Boste v službi zagotovili takšno kohezijo, glede na to, kako zelo težko je, da dosežemo, da se strinjajo vsi zunani ministri v državah članicah, še posebej, ker gre za veliko število različnih vprašanj, kjer obstaja različna stališča, kot je naprimer bližnji vzhod, kjer nimamo niti skupnega pristopa do tega problema. Kako boste pomagali pri takšnih vprašanj v vaši službi? Hvala lepa. Sedaj pa. Gospa Weber. What? Gospa Ashton en od vprašanj, eh, kamor Evropska unija vlaga veliko sredstev in človeških virov, je nadzorovanje in opazovanje volitev. Nismo pa še dobili prepoznavnosti, ki si jo zaslužimo, ne v regijah, kamor potujemo, niti v Evropi. Moje vprašanje je, kaj boste storili kje bo opazovanje volitev našlo svoje mesto v tej novi službi. Hvala lepa, gospa Weber. Sedaj pa gospod Janjes, ki je tudi predsednik konference predsednikov delegacij. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton, govorili ste o trikotniku Evropskega parlamenta komisije in sveta. Znotraj Evropskega parlamenta imamo inštitucijo konferenco predsednikov delegacij in te delegacije so oborožena roka zunanje politike Evropskega parlamenta in parlamentarne diplomacije. Gre za inštrument, ki ga boste morali upoštevati v vaši službi. Nas je več kot 40, ne govorim v svojem lastnem imenu, ampak v imenu delegacij. Gre za delegacije in eh, osebe, ki lahko skupaj z vami in svetom razvijajo to politiko. Zanima me, kako vidite vi sodelovanje s to inštitucijo. Hvala, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sarušolski. Uh, uh, Najlepša hvala. Gospa Ashton, imamo vprašanje. Kako boste izvajali vašo vlogo visoke predstavnice, če vaša služba ne bo predstavljala Evrope manjših zahodnih in vzhodnih držav? Slišali smo tudi v Štrasboru, da niste kos vaši službi, vendar pa smo slišali tudi nekaj o kompetence, vendar pa kompetence oseb, ni, ki jih želite zaposliti, ni eh, odvisna od eh, geografskega izvora. Seveda pa želimo doseči verodostojnost in legitimnost. To pomeni močno evropsko diplomacijo, si te, tega ne želimo geografsko ravnovesje ne sme ostati samo pri besedah, ampak mora biti obzujoča. Imamo takšno ravnovesje v komisiji, v svetu, v Evropskem parlamentu. Zakaj torej ne v evropski diplomaciji? Zakaj bi to, ta morala biti izjema? Govornik je bil prekinjen. Zelo mi je žal, gospod Sarjuš Volski, ampak ne smem podaljševati dodeljenega časa. Za pet minut dajem besedo podpredsednici, da odgovori na te pripombe. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Prvi govornik, uh, oprostite moji izgovorjavi. Torej, geografska zastopanost, o tem bom večkrat govorila, je seveda zelo pomembna za me. Razumem, da ste zaskrbljeni spričo tega, vem, kako pomembno je, da uh, imamo Evropo ustrezno zastopamo. Vendar morali boste počakati, da bomo videli, kako se bo vse skupaj izcimilo. Ampak absolutno se bom tega držala. In seveda razumem, da če hočemo uh, biti uspešni, potrebujemo strokovnjake, da ne bomo kar na pamet uh, zaposlovali ljudi. Torej, najboljše, najbolj talentirane za ustrezna uh, mesta. Recimo, nekdo, ki bo primern za vodjo delegacije v Jemnu, bo verjetno moral imeti drugačna znanja, kako tisti, ki bo vodil delegacijo na Kitajskem in tako naprej. Ampak rekla sem že, da hočem najboljše, kajti če hočemo, da bo služba delovala, potem potrebujemo v njej kreativne ljudi in moramo začrtati povsem novo pot. Trije moji namestniki. To je pač predlog, ki je na mizi, o njem razpravljamo. Druge inštitucije imajo določena stališče o tem. Sama pravi, moramo mehanizem za to vzpostaviti. Sveda politična zastopanost je nekaj, kar razumem in se s tem strinjam. Kako se bo pa to v praksi potem odrazilo, o tem se bomo pogali. Tudi energetska varnost, eh, tudi to bomo eh, povezali tako, eh, ko gre za pristojnega komisarja in našo službo. Gospod Atkins, Pravite, Evropa nima več nobene vloge. Jaz mislim, da jo ima, ampak vprašanje je, ali ta kohezija, ki jo hočemo doseči sa službo, bo pomenila večji vpliv, ko gre za strateške odnose za Rusijo, Kitajsko in ZDA in kako bomo to delali na terenu. Mislim, da bo to imelo posledice. Majhen primer tega že imamo. Stališče 27. erice in sklepi. Uh, 8. decembra v zvezi z Bližnjim shodom, to je nekaj, kar so vsi razumeli. Kamorkoli sem šla na Bližnjem shodu, tudi v Izraelu so to uh, razumeli eh, kot stališče vseh. Potem, kako to sedaj na terenu povezati različne elemente te službe, to bo pa seveda odvisno od konkretne konstelacije. Ko gre za palestinske oblasti, njihove zmogljivosti za ustanavljanje inštitucij so bistveno premajhne in tukaj bo morala Evropa odigrati pomembno vlogo, kajti to znamo narediti, kot je treba. In tudi eh, sodelovanje na zasedanju eh, kvarteta v Moskvi, kjer sem jaz zastopala z enim glasom vse 27-terico in nekaj, kar so vsi ostali trije partnerji zelo cenili, tako Rusija kot Združeni narodi kot ZDA. Potem spremljanje in nadzorovanje volitev, gospa Weber, tukaj moramo res biti bolj prepoznavni. Veliko dela moramo še opraviti na tem področju. To je nekaj, kar ljudje na terenu cenijo ampak tukaj moramo postati bolj prepoznavni in hvaležna sem vsem tistim, ki so sodelovali na takšnih eh, opazovalnih misijah. Med parlamentarni odnosi, gospod Janješ, so zelo pomembni. Zakaj? Če hočemo bilateralne stike ukrepiti, potem je to nujno. In z veseljem bom prisluhnila vaš, vam in vašim izkušnjam če mi boste hoteli svetovati, kako tukaj narediti korak naprej. Gospod Sarjo Švolski, geografska ravnotežje in tako naprej. Jasno, ampak veste, pri 27 komisarjih oziroma komisarkah to ni tako težko doseči. V službi pa je malce težje. Sama hočem zagotoviti, da s časoma bo ta služba uh, geografsko eh, uravnotežena. Uh, Vem, da mnoge države članice menijo, da imajo svoje predstavnike tu in tam, ampak ne na dovolj visokih položajih. Vendar ne bom nobeni posamezni državi obljubila posameznega delovnega mesta oziroma položaja in nikomor konkretno. Bom pa seveda s časom, a to vam lahko zagotovim in obljubim, poskušala doseči to. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Sedaj še zadnji krog Catch the Eye. Kolega Severin, minuto. Hvala, gospod predsednik. Tukaj uh, sedite na dveh stolih, gospa podpredsednica, komisija in svet. In pravzaprav legitimnost, ki jo zastopate, pa uh, je moč predstaviti s tremi stoli. Ampak vas bodo zastopali in predstavljali tudi vaši namestniki in ti bi morali imeti enako večkratno reprezentativnost in legitimnost. Če bo nekdo rekel, ja, to pa ni zapisano v pogodbi, jaz bom rekel, ja, ampak tudi ni to prepovedano z določbami pogodbe, torej se da narediti. Hvala. Hvala, poslanec Severin. Sedaj pa a, kolegica Andrikijene, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Gospa podpredsednica, moje vprašanje se nanaša na izvajanje Lizbonske pogodbe, kar zadeva zastopanost Evropske unije v multilateralnih formih, recimo zlasti v Združenih narodih. Prejšnji teden je delegacija pododbora za človekove pravice se vrnila iz Ženeve. Tam so se veleposlaniki pritoževali, ker pač morajo delovati na podlagi uh, dvojnih instrukcij v Ženevi. Nekatere navodila prihajajo iz Bruslja, druga pa prihajajo iz držav članic. Potem, uh, nimajo dovolj resursov v Ženevi. Sama situacija v Ženevi je zelo zapletena, veliko je inštitucij, veliko je pristojnosti in dejstvo, da Evropska unija ni članica, temveč ima samo status opazovalke, je problem. Zanimajo me vaša stališča v zvezi s tem odprtim vprašanjem. Hvala. Hvala kolegica eh, Landrikjene, sedaj pa poslanec Daf, eno minuto. Gospod predsednik, gospa podpredsednica, dober dan. Naša želja, da bi imenovali politične namestnike, je nekaj, o čemer bi spregovoril. Ali se strinjate, da bi tukaj lahko uporabljali člen 33 za to, da bi dosegli naš cilj, to naše stremljenje. Drugič, če primerjamo eh, oziroma se vprašamo, kakšen je pristop k vzpostavitvi službe v svetu in kakšen v komisiji, če jo primerjamo, ta dva pristopa, kateri mislite, da bo najbolj problematičen, po vašem mnenju? Hvala, poslanec Daf. Sedaj pa gospod Van Orden, eno minuto. Dobar dan, gospa Ashton. Vesel sem, da ste v zadnjih dveh urah poudarili, da je skoraj da vse pomembno, ampak problem je uh, ambicioznost Evropske unije, uh, Uh, in kako bo, more biti, ta absorbirala svojimi delegacijami nacionalne veleposlaništva? Rekli ste, da delegacije imajo svoje eh, proračune, veleposlaništva držav članic imajo svoje proračune, imajo uh, želje po širitvi in vi sedaj hočete dobiti najboljše. Govorite o službi za zunanje delovanje, kot da je to generalni direktorat komisije. No, to bi bilo v redu, če bi bila vloga službe za bolj, bolj konkretno in uspešno humanitarno pomoč, eh, pomoč